Diamo inizio, colleghi. Kolegice in kolegi, predlagam, da začnemo z današnjo sejo. Possiamo riprendere dal punto 9. Nadaljujemo z deveto točko na dnevnem redu. Zelo na kratko, kajti čaka nas glasovanje. Gre za kmetijsko in ribiško statistiko. Stvari je treba prilagoditi Lizbonski pogodbi. Kolegice in kolegi, kot rečeno, glasovali bomo o osnutku poročila, ki se nanaša na kmetijsko in ribiško statistiko. Sam sem poročevalec pri tem in kar zadeva samo prilagoditev, takšno kot je, parlament lahko sprejme, ker nam ne predstavlja težav. Devet identičnih predlogov sprememb imamo za vsak spremenjen zakonodajni akt. Želimo namreč uporabiti formulacijo, v kateri so se vse tri institucije dogovorile pri delegiranih aktih. Kar zadeva prenos pooblastil na komisijo, koliko časa naj bi to trajalo. Prenos pooblastil naj ne bi bil ne omejen, temveč omejen na pet let. Nobenih drugih predlogov sprememb ni bilo vloženih strani odbora za kmetijstvo. Vseeno pa so nas obvestili, da svet predlaga dodatne spremembe. Nekatere od teh sprememb so problematične glede samega stališča parlamenta. Že včeraj smo se o tem pogovarjali. Če bo svet ustrajal na svojem stališču, bomo morali organizirati trialog. V nasprotnem primeru pa lahko kar nadaljujemo in uveljavljamo svoje stališče. Če nihče nima nobenih pripomb, predlagam, da se lotimo glasovanja. Če se strinjate, bi glasovali kar v svežnju. Se strinjate, nihče temu ne nasprotuje. Glasujemo elektronsko. Ne. Končno glasovanje bo elektronsko, tako da preverimo najprej, če delujejo glasovalne kartice. Glasovanje je sedaj odprto, glasujemo o vseh predlogih sprememb, vseh devetih. Prosim, da oddate svoj glas. Se, če, kvalkuno... če kdo nima glasovalne kartice, naj to pove, zato da bo sekretarjat zabeležil tudi vaš glas. Soglasno smo sprejeli ta predlog. Hvala lepa. Sedaj pa končno glasovanje o poročilu, kot je bilo spremenjeno. Glasujte, prosim. Glasovanje se začenja. Konec glasovanja. Dobro. Poročilo je sprejeto. Najlepša hvala. Sedaj pa. Bene, proseguiamo con le... Nadaljujemo s točko 10. Komisija bo predstavila zakonodajni predlog, ki se nanaša na prehodne ureditve za leto 2014. Kolegice in kolegi, prehodna pravila mora ta sprejeti svet in parlament do konca leta. Prehodna pravila tudi opredeljujejo tehnične modalitete, zato ker želimo v letu 2014 zagotoviti nadaljne izvajanje ukrepov z področja SKP. Ta pravila naj bi državam članicam omogočila, da nas se prevzamejo določene pravne obveznosti za nekatere ukrepe, ki jih izvajajo v programih razvoja podeželja za leto 2014. Vsi izdatki bodo seveda upravičeni do povračila v okviru novega programskega obdobja ta prehodna pravila veljajo tudi za Hrvaško, kar pomeni, da bomo še naprej izvajali v letu 2014 tudi nacionalna neposredna plačila, do katerih so države upravičene v letu 2013. Včeraj smo se na sestanku koordinatorjev dogovorili, da bo skupina ELS prevzela odgovornost za pripravo poročila. Z nami je tudi gospod Tasos Haniotis iz komisije, ki bo predstavil ta predlog. Potem pa prosim, da se prijavite k besedi, če želite besedo. Gospod Haniotis, izvolite. You, uh... Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa tudi članom tega odbora, ki so mi dali priložnost, da nakratko predstavim logiko, ki podpira ta predlog. Verjetno mi ni treba podariti, da vse institucije v okviru trialoga trdo delajo, zato ker želijo, da se začne izvajati reforma SKP, da začne veljati s 1. januarjem leta 2014. Obstajajo določena vprašanja glede pravne podlage, ki velja za reformo SKP-ja, ki naj bi začela veljati 1. januarja 2014. Potrebovali bomo določena prehodna pravila, kajti želimo zagotoviti nemoten prehod na nov sistem, predvsem pa želimo zagotoviti kontinuiteto. To je argumentacija, na kateri smo temeljili naš predlog. Pri neposrednih plačilih smo skušali državam članicam in še posebej plačilnim agencijam držav članic omogočiti, da se dobro pripravijo na nov sistem. Pri novem sistemu bo zagotovo treba določene stvari prilagoditi, zlasti, ko gre za porazdeljevanje pomoči. Istočasno želimo kmetom ponuditi dovolj časa, zato da se ustrezno seznanijo z novimi politikami. Zahtevke za leto 2013 bomo torej obravnavali skladno s temi prehodnimi pravili, upoštevali bomo tudi pristop Hrvaške. Pri drugem stebru bi morali povezati dve zaporedni programski obdobji. To ni nekaj novega, to se je dogajalo tudi pri prejšnjih programskih obdobjih. Vseeno pa obstaja nekaj novih elementov, ki jih moramo upoštevati. Ti elementi zahtevajo posebno ureditev. Prišlo je do določene zamude pri sprejemanju odločitve o neposrednih plačilih, zato bomo morali spremeniti tudi osnovna plačila za vse ukrepe z področja kmetijstva in podnebnih sprememb, enako velja tudi za ukrepe z področja noskrižne skladnosti. Potrebujemo tudi prehodno ureditev, ki bo državam članicam omogočila, da nase preuzamejo dodatne obveznosti na področju živinoreje za prihodnje leto, čeprav smo sredstva skoraj da že izčrpali na tem področju. Poleg tega pa si želimo, da države nadaljujejo z obveznostmi, ki so jih prevzele nase in za katera bodo prejele plačila tudi v letu 2014. Potem je tu še sistem svetovanja kmetom, IAKS, navskrižna skladnost, vse to je treba vključiti v nov sistem. Rad bi povdaril, da prehodne določbe omogočajo državam članicam, da prenesejo sredstva med posameznimi stebri, S tem smo zagotovili večjo fleksibilnost. Upoštevali smo tudi predlog Evropskega sveta glede večletnega finančnega okvira. Želimo zagotoviti večjo fleksibilnost pri prenašanju sredstev med stebri. Svet in Evropski parlament sta zauzela stališče, tega se zavedamo. Med pogajanji bo treba doseči dogovor vse reference na večletni finančni okvir so v oklepajih, zato ker želimo, da se ta uredba na koncu prilagodi končni odločitvi, ko bo leta sprejeta. Glede samih proračunskih posledic naj povem, da smo upoštevali tudi sklep Evropskega sveta. Pri neposrednih plačilih je predvideno znižanje sredstev za 130 milijonov v letu 2015. To velja torej za zahtevke, ki bodo vloženi leta 2014 pri neposrednih plačilih. Če to primerjamo še z ukrepi za razvoj podeželja, lahko ugotovimo, da bo prišlo do določenih prenosov, ki pa ne bodo imeli finančnih posledic. V tem trenutku pa tudi ne moremo natančno povedati, kolikšne bodo te posledice oziroma učinek. To so torej razlogi, zakaj predlagamo prehodno ureditev. Če imate kakšno vprašanje, pa bom z veseljem na vprašanje odgovoril in podal še dodatna pojasnila, če bodo potrebna. Hvala. Dobro, hvala lepa, gospod Tasos. Mislim, da ste zelo dobro stvari predstavili. Garcia Perez in Dorfman Irače. Beseda je najprej tvoja. Hvala lepa, predsednik. Sama bi zastavila par vprašanj komisiji. No, najprej bi se seveda rada zahvalila za to predstavitev. Imam pa občutek, da nekoliko ponavljamo eno in isto argumentacijo. Že včeraj smo se o tem pogovarjali, ko smo govorili o uredbi o finančni disciplini. To uredbo je treba seveda sprejeti, kajti nujno potrebujemo instrument, s katerim bi se lahko odzivali na potrebe kmetov tudi v prihodnjem letu reforma naj bi se začela izvajati prihodnje leto. Je pa res, da ima ta uredba tudi določene finančne posledice. Vse skupaj pa je seveda vezano na dogovor, ki so ga sprejeli ministri. Sama sem prebrala ta dokument, vidim, kakšne so predlagane številke, kakšne spremembe predlagate tudi v prilogah. V prilogi 8 omenjate pomoč državam članicam napravili ste določene izračune na podlagi sporazuma. Ampak naš odbor prosi, da nam komisija posreduje podatke za posamezne države. Komisija pa pravi, da teh podatkov nima, ker je svet sprejel odločitev, vseeno pa je komisija te podatke na nek način morala uporabiti, če je želela opraviti izračune, ki se omenjajo v prilogah. Zato me zanima, do kakšnih posledic bo prišlo zaradi izvajanja finančne discipline. Sicer nisem bila v razredu najboljša, ko gre za matematiko, ampak vseeno znam, kakšno stvar izračunati. Ko je minister v Španiji rekel, da bomo imeli več sredstev za SKP v prihodnem obdobju, sem sklepala, da bo v prilogi zapisano drugače, ampak pri Španiji ugotavljam, da je prišlo in da zniženje za 6,25 odstotkov, nekje z 6 milijonov na 4 milijone smo padli. Zato prosim komisijo, če lahko pove, zakaj gre pri tem, ali gre za izvajanje finančne discipline ali gre za kaj drugega. Rada bi nam reč vedela, zakaj je prišlo do sprememb v prilogah. Hvala. Hvala lepa, Irače. Herbert Dorfman potem pa Tasos. Ja, Helsin. Hvala lepa. Moje vprašanje gre v podobno smer kot vprašanje kolegice Irače. In sicer bi postavil še eno dodatno vprašanje glede postopka. Zdaj moramo to obravnavati tu v parlamentu, Tako kot nam je komisija pravkar povedala, gre pri tem seveda samo po sebi umevno tudi za finančne določbe. To počnemo ne, da bi imeli proračun za prihodnje leto, ne imamo namreč večletnega okvira. Kako bomo sedaj to skombinirali? Ali sploh lahko odločamo o tem, teh prehodnih eh, določbah, preden imamo proračun? In še drugo vprašanje, kar zadeva razvoj podeželja me zanima, kakšna je časovnica. Ali morajo države članice ali zvezdne države že leta 2013 predložiti svoje načrte za razvoj podeželja ali pa se to lahko zgodi šele leta 2014? Namreč ne morem si predstavljati, da bi do konca leta v državi članici in v regijah, recimo pri meni v Italiji, imamo 21 različnih raz načrtov za razvoj podeželja. Težko si predstavljam, da bi do 31.12.2013 že pripravili te načrte, da bi jih potrdila država in potem požegnala še Evropska unija. Grazie, Herbert. Hvala. Lepa Herbert. Kolega Capula Santos je prosil za besedo. Luiz, beseda je tvoja. Parte principal da questão que queria colocar foi muito. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegica Irače je zastavila vprašanje, ki sem ga sam želel postaviti. Namreč mi se sploh še nismo pogovarjali o zonani konvergenci v okviru trialoga. Komisija pa pravi, da je stvar že zaključena glede tega tudi ko gre za svet, se mi zdi, da bi bilo vsaj uljudno, če nič drugega, če bi se komisija vsaj posvetovala z nami. Ona pa se obnaša, kot da mi spoh ne obstajamo in to je popolnoma nespremljivo. Drugo vprašanje pa je nekoliko bolj praktično in se povezuje z razvojem podeželja. Kolikor vem, lahko države članice prevzamejo nase nove obveznosti v okviru programskega obdobja za leto 2014 na področju razvoja podeželja. Pri letu 2013, ko gre za razvoj podeželja, to pomeni, da bodo države imele še eno leto za to, da prevzamejo nove obveznosti. Ampak kolikor vem, bi v naslednjih dveh letih morali prevzeti to vrstne obveznosti. Zato se sprašujem, ali imam prav ali ne. Kaj to potem pomeni za konvergenco posameznih projektov, ki bodo vloženi leta 2014? Bo leto 2014 samo še eno običajno leto znotraj programskega obdobja? To je vprašanje za komisijo. Hvala, Luis. Preden dam besedo Tasosu, bi rad nekaj pojasnil na podlagi tega, kar je povedal kolega Luis Capula Santos. Pozicioni transitorije je ena proposta legislativa ta zakonodajni predlog o prehodnih ureditvah je enak kot katerikoli drug zakonodajni predlog, kar pomeni, da tudi tu velja postopek soodločene kot pri ostalih štirih dosjejih, ki se nanašajo na reformo SKP-ja. Tako da je tudi ta dosed tesno povezan z ostalimi tremi. Že včeraj na sestanku koordinatorjev smo želeli jasno podariti, kako zelo pomemben je ta zakonodajni predlog, ki je res tesno povezan z ostalimi zakonodajnimi predlogi. Pomembno je, da zagotovimo tesno sodelovanje med poročevalcem pri tem poročilu in poročevalci pri ostalih zakonodajnih predlogih. Želimo si namreč v okviru trialogov zauzeti enako stališče pri vseh teh dosjejih. Se pravi, tudi ko gre za prehodne ureditve, bi morali zagovarjati enako stališče kot pri drugih dosjejih. Že svetem komisiji smo povedali, da je ta zakonodajni predlog tesno povezan z ostalimi zakonodajnimi predlogi in da bo parlament ustrajal na tem tudi pri nadaljnih pogajanjih o reformi. Hvala. Tasos. Hvala, gospod predsednik. Izpostavili ste zelo merodajno vprašanje, ampak sam bi se najprej navezal na to, kar je povedal kolega Kapula Santos. Seveda veste, da vas jemljemo resno, da vas spoštujemo, na vas gledamo kot na institucijo, ki igra ključno vlogo v teh pogovorih. Pomembno vlogo imate tudi pri večletnem finančnem okviru. Vse, kar je vezano na finančni okvir, pa je zaenkrat zapisano v oklepajih. Na voljo imamo časovnico takšno, kot je, s 1. januarjem 2014 bomo morali na tak ali drugačen način zagotoviti nemoten prehod z trenutnega sistema na nov sistem. Zato smo se v okviru te uredbe skušali osredotočiti predvsem na odkrivanje tistih področjih pri razvoju podeželja in neposrednih plačilih, kjer bo to vrsten prehod potreben. Kako natanko bo potekal prehod pri neposrednih plačilih, ne vem, zlasti, če ne bomo uspeli natančno pojasniti vseh števil. Pravzaprav bo to nemogoče. Mi si želimo zagotoviti te številke, ker bi s tem veliko lažje razjasnili stvari. V nasprotnem primeru bo prehod otežen. Popolnoma razumem tudi vaš argument, da potrebujete natančne številke. Še enkrat bom posredoval vašo željo kolegom, ki so pristojni za to. Verjetno pa se tudi vi zelo dobro zavedate, v kakšni situaciji smo. Po mojem mnenju se je lažje ukvarjati s številkami pri neposrednih plačilih, kajti neposredna plačila so bila opredeljena na pregleden način. Več jasnosti potrebujemo pri razvoju podeželja in vprašanjih z tega področja, tudi sami ste to jasno povedali. Vidite, da se o tem pogovarjajo tudi v drugih forumih. Slejko prej bo sprejeta tudi odločitev, kako vam bomo posredovali te podatke. Vašo željo bom posredoval naprej, kot rečeno. Potem je pa tu še razvoj podeželja. Pri ukrepih z področja razvoja podeželja bo treba zagotoviti določeno mero kontinuitete, določene stvari pa bo vseeno treba spremeniti. Pri neposrednih plačilih imamo določeno fleksibilnost, ko gre za porazdelitev sredstev med posameznimi leti. Vse države in vse regije v državah članicah trenutno delajo na tem, da oblikujejo naslednji program pri tem pa upoštevajo logiko, ki izhaja iz skupnega strateškega okvira. Ta okvir je bil opredeljen v komisijnih odločitvah. Trenutno pravzaprav pripravljamo končni predlog glede prednostnih nalog, glede omejitev. Ta predlog naj bi predstavili še pred poletjem. Pri programih bo prišlo do posameznih prilagoditev, vendar ne, preden ne dobimo podatkov o posameznih področjih. Veliko je odvisno, naprimer, tudi od tega, kaj se bo dogajalo na področju zelenitve. Ozelenitev bo vplivala tudi na osnovno plačila in na podlagi osnovnih plačil bomo opredeljevali, kako bodo kmetijsko-podnebni ukrepi opredeljeni v naslednjem obdobju. Mi smo želeli torej opredeliti področja in ukrepe, kjer lahko zagotovimo nemoten prehod na podlagi obstoječih pravil. Pustili smo odprte možnosti za dodatne prilagoditve, ko bodo stvari bolj jasne na drugih področjih. Mislim, gospod predsednik, da sem zelo nasplošno sedaj predstavil trenutno stanje. Veliko stvari je vezanih na odločitev o večletnem finančnem okvirju. Zaradi tega smo to v besedilo zapisali v oklepajih in s tem izkazali tudi spoštovanje do vaše institucije in istočasno tudi spoštovanje do dejstva, da pogajanja še potekajo. Grazie, Hvala lepa, Tasos. Mislim, da smo dobili vsa pojasnila, ki smo jih želeli. Še kdo morda irače? Res mi je žal, ampak mojega dvoma niste odpravili. 6,25 odstotkov manj. Toliko piše v prilogi za Španijo. Zanima me, ali je to vezano na finančno disciplino ali na kaj drugega. Omenjate številke, ker se mi zdijo pomembne. Tasos bi lahko natančno pojasnil, zakaj gre, čeprav mislim, da je odgovor na kolegično vprašanje da. Tasos, odgovor je da ampak vseeno bomo poslali preglednice z več podrobnostmi. Takrat vam bo morda situacija bolj jasna. Hvala. Sí. Uh, eh, al... Najlepša hvala komisiji, hvala lepa tudi direktorju Tasosu Haniotisu Irače. Jasno je, da komisija želi seveda upoštevati rezultat, ki je bil dosežen 7. in 8. februarja upošteva to dejstvo tudi pri prehodnih določbah, zavedamo pa se, da parlament še ni potrdil rezultata pogajanj. Že včeraj je povedal poročevalec Luis Capula Santos, ki še enkrat želi besedo. Res. Hvala lepa. Želel sem samo povedati, da cenim to, da je komisija poudarila preglednost, ki je sedaj veliko več. Sporazume se dodaj dosega na bolj pregleden način, zato se mi zdi, da bi res morali pri vseh doseh zagotoviti enako mero preglednosti. To je tudi razlog, zakaj bi komisijo prosil, da odboru pošlje vse informacije glede finančne pomoči in drugih finančnih ureditev, o katerih se je svet dogovoril februarja. Pogajanja naj bi se domnevno zaključila. Ministri so tudi povedali, kolikšne številke veljajo za posamezne države. Dobro bi bilo, če bi tudi parlament imel na voljo te številke. Kajti, no, vse zadnje imamo tudi mi besedo pri tem. Hvala, Luis, hvala lepa vsem. Mislim, da lahko sedaj. Preidemo kar na naslednjo točko. Predstavitev študije Okoljska vloga beljakovinskih stročnic v novi skupni kmetijski politiki. Najprej bi rad izrekel dobrodošlico doktorici Christine Watson iz Scotland's Rural College, ki bo v imenu raziskovalne ekipe predstavila študijo, v kateri so ugotavljali, morebitne okoljske učinke pridelovanja beljakovinskih rastlin. Istočasno bi rad pozdravil tudi ostale člane te ekipe, Petra Zanderja, Andreja Busa, Saro Prisel iz Leibniz Center for Agricultural Landscape Research iz Nemčije, potem Freda Stotarda iz Helsinške univerze na Finskem in Donala Murphyja Bokrna iz Murphy Bookran koncepte iz Nemčije. Besedo pa predajam gospe Watson, ki bo predstavila to študijo. Doktorica, beseda je vaša. 20 ah, minut, eh? 20 minut. 20 minut imate na voljo. Dobro jutro in hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da predstavim to študijo. Pred seboj imate osnutek poročila. Stvari so se spremenile v tem obdobju, odkar je bilo poročilo pripravljeno. Poročilo temelji na znanstvenih dokazih, uporabili smo tudi vsa znanstvena dognanja, ko smo podali priporočila, bomo pa seveda z veseljem sprejeli tudi vaše mnenje. Naj vas najprej spomnim na to, kaj so beljakovinske rastline, zakaj so zanimive. Vse te rastline sodijo v družino zelenjav, sem sodi grah, fižol, potem volčji bob in soja. Metuljnice in beljakovinske rastline so pomembne, kajti vežejo dušik. Vidite, kakšne izrastke imajo na svojih koreninah in tam lovijo dušik, tako da teh rastlin ni treba kakorkoli gnojiti. Zanje je značilno tudi posebno cvetenje, ki ga bodo zagotovo kmetje znali prepoznati. Mislim, da smo vsi seznanjeni s fižolom, grahom in tako naprej. Tu govorimo o bobu, grahu, leči, potem volčjem bobu. Metulnice vsebujejo tudi rastline, ki jih jedo živali, ko se pasijo, naprimer detelja. V prilogi poročila najdete tudi nekaj informacij v zvezi s temi pašnimi rastlinami. Živinoreja v Evropi je odvisna od uvoza beljakovinskih rastlin. Na levi strani lahko vidite graf, ki kaže na to, koliko smo uvažali sojne pogače in sojnih zrn. Vidite tudi, kolikšna je bila cena sojnih, sojne pogače in sojnih zrn. Vidite, da se je cena povečala. To bo vplivalo verjetno tudi na prihodnji uvoz. Na uvoženo sojo lahko gledate seveda v smislu količine uvoza, lahko pa razmišljate o tem uvozu tudi v smislu, koliko zemlje je potrebno v tujini za to, da se jo proizvede dovolj za izvoz v Evropsko unijo. Mi smo zelo uspešni pri pridelavi oglikovih hidratov, veliko jih izvažamo, ogromno pa jih uvažamo. Nekje 14 odstotkov soje uvozimo in ta soja raste na približno 15 milijonih hektarjev v tujini izven Evropske unije. Vidite, koliko zemlišč uporabljamo za gojenje beljakovinskih rastlin. bolj svetlo zelena, kot je barva na zemljevidu, manj to vrstnih rastlin pridelujemo. Kar zadeva kmete, ki pridelujejo beljakovinske rastline, lahko povem, da oni veliko privrčujejo pri dušikovih gnojilih, ne samo pri pridelavi in gojenju teh rastlin, temveč tudi pri rastlinah, ki jih posadijo potem, ko poberejo te rastline. To je vse del kolobarjenja. Torej, kolobarjenje lahko pomembno vpliva tudi na zmanjšanje bolezni rastlin, lahko izboljša rodovitnost zemlje, pomembno je tudi z vidika manjše rabe dušikovih gnojil. Pri kolobarjenju lahko v drugi fazi vidimo, da potem, ko posadijo na mesto beljakovinskih rastlin drugo rastlino, te rastline dosežejo 15 do 25 odstotkov višjo donosnost. Če si pogledamo še širše okoljske koristi, ki so vezane na dušikov ciklus, govorili smo o tem, da se uporablja manj gnojil, poleg tega pride tudi do zmanjšane porabe fosilne energije, pride tudi do manjših emisij toplogrednih plinov, še posebej dušikovega monoksida ta se ponavadi pojavi, kadar se uporabljajo gnojila in dušikovi oksidi so ponavadi prisotni v manjši količini, ko gojimo beljakovinske rastline. Še nekaj, kar je zelo pomembno z okoljskega vidika, se navizuje na biotsko raznovrstnost. Tu vidite različne barve in kako so te privlačne tudi za insekte, ne samo za eh, rastline, o kateri govorimo, tudi za druge. In zato je ta diversifikacija eh, sistemov polščin zelo pomembna tudi za izboljšanje obdelovalne zemlje in pa tudi za ohranjanje biotske raznovrstnosti. Še nekaj, kar je pomembno v zvezi z uvozom um, beljakovinskih eh, rastlin, je to, kar se dogaja kot eh, spremljajoč pojav. Veste, da večino teh eh, rastlin uvažamo iz Južne Amerike, In uh, tu vidite na fotografiji desno, da če so te rastline pridelane v kontekstu intenzivnega uh, sistema, da to povzroča učinke na okolje v državah izbora. To je malce bolj uh, zapletena preglednica, ampak kar vidite je ocena učinka življenskega cikla na eh, pridelke, proizvode in procese, ki so povezani s pridelovanjem mesnih izdelkov v Evropi. In kar tu vidimo, je, so rezultati iz literature in ti, te primerjajo različne torej, rezultate z po eni strani predelavo uh, krme na osnovi soje in druge na osnovi metulnic. In tu vidimo, da bodo včasih ti učinki sicer negativni, vendar pa, da so večinoma učinki pozitivni zlasti za emisije toplogrednih plinov prav tako eh, gre tu za eh, beljakovine, ki so pridelane na eh, samih kmetijah, kar tudi niža stroške prevoza. Na to višanje povpraševanja po svinini in pa perutnini v tej um, razpredeljnici uh, kaže na to, da uh, povpraševanje se ni zelo spremenilo v tem prvem sklopu, se pravi v sklopu, ki je prikazan z uh, svetlo sivo. Vidite pa, da se je to precej povišalo uh, v primerjavi z prejšnjimi leti pri uvozu soje v odnosu do eh, perutnine, potrošnje perutnine in svinine. Na to, kakšni so eh, izzivi, ki izhajajo iz eh, teh sprememb, tu vidite na najvišji črti v grafu, To so rezultati iz Francije, ki je primer evropske proizvodnje in tu vidite, da, se, da se je pridelava žitaric vsaj trikrat povečala. V primerjavi vidimo, da je pridelek soje v Evropi in v Združenih državah eh, precej stabilen in to izhaja iz um, naložb v žitarice. To pomeni, da žitarice v evropskem kontekstu predstavljajo uh, precejšno prednost pred uh, sojo, ampak uh, spreminja se tudi cena soje oziroma pridelave soje v primerjavi žitarico in to bo imelo tudi učinek v prihodnosti. Tu vidite, da uh, smo imeli celo vrsto intervencij, s katerimi smo poskušali eh, povečati eh, pridelavo belekovinskih eh, polščin v Evropi in kar pa vidimo je, da se je pa to v resnici znižalo v zadnjih desetih letih v Evropi in to pomeni, da vsi ti ukrepi dejansko niso spremenili tega trenda v smeri zmanjšanja obsega pridelave beljakovinskih eh, rastlin v Evropi. Kar je potrebno sedaj, je razmislek o tem, kako lahko eh, politike spremenijo to situacijo. Beljakovinske rastline so povezane s predvsej kompleksnimi učinki na javnost, zato je treba uvesti zelo integrirane eh, politike. Treba je razmisliti o različnih novih ukrepih znotraj eh, SKP-ja, ti pa morajo še vedno predstavljati uravnovešen eh, sistem kmetovanja tu ni govora o ciljih pridelave beljakovinskih raslin, temveč za eh, prakse, ki jih želimo spodbujati. Treba je razmisliti o celostni strategiji, ki se ne bo omejevala samo na proizvodnjo in potrošnjo beljakovinskih raslin. celo vrsto razlogov lahko navedemo za to, zakaj je potrebna ta javna intervencija. Lahko razmislimo o eh, reformi SKP 2020, o okoljskih politikah, o celi vrsti drugih ciljev, ampak kar želimo tu pokazati je nekaj opcij. Prva o kateri bi želela govoriti, je eh, veliko bolj eh, stroga diversifikacija oziroma zahtev diversifikacije eh, po prvem stebru. Če želimo tu doseči dejanske spremembe, potem ne, ne smemo samo zamenjati eno žitarico z drugo, temveč je treba razmišljati o ukrepih, ki bodo zajeli celo v rastlinsko družino in pri tem upoštevati tudi okoljske vidike. Morda bo tu negativni vidik ta, da bodo to lahko poščine, ki ne bodo tako zelo dobičkonosne in da bo to omejujoče. Na to eh, je vprašanje tudi klasifikacije eh, površin, kjer pridelujemo metulnice. In tu se je treba vprašati, kako lahko tu še izboljšamo eh, ukrepe, ki že obstajajo. Tu ne želimo, da bi metulnice izničile druge dobre ukrepe, ki smo jih že sprejeli, temveč da bi še izboljšale obstoječe eh, ukrepe. Prav tako je to odvisno tudi od tega, kako velike bodo te površine, te ciljne površine. Eh, na to je pomembno tudi, eh, da razmislimo o eh, vezanih schemah pomoči. Te, za te obstajajo določbe, ki se ustrezno odzivajo na socialne in gospodarske potrebe v posameznih regijah in to bo lahko imelo tudi učinek na beljakovinske polščine. To pomeni, da uh, lahko povišamo obseg eh, obdelovalnih površin za pridelavo teh rastlin iz 2 odstotkov na 3 do 6 odstotkov. In eh, tu bi morale biti subvencije zelo visoke, da bi lahko ta opcija uspela. Na to imamo še tri opcije znotraj SKP-ja, ki bi jih želeli predlagati. Eno je, da se promovira metulje, metuljice eh, znotraj um, schem, uh, okoljsko um, kmetijskih schem znotraj uh, drugega stebra in to bi zagotovilo bio raznolikost in pa bi prav tako zagotovilo tudi najboljšo izrabo regionalnih prednosti za nekatere obstoječe scheme. Druga možnost je, da se poviša podporo um, biološkemu kmetovanju in sicer na ta način, da se uh, poveča obseg obdelovalne površine, kajti uh, ti kmetovalci ne morejo uporabiti uh, dušikovih gnojil in zato je treba pač nadzorovati, kako se uh, ta gnojila uvajo v sistem. Uh, in eh, tu lahko eh, tudi se del teh stroškov prenese na potrošnike. Ampak to bo draga opcija in ne gre samo za eh, prednosti metulnic, temveč tudi za vse že poznane prednosti biološkega kmetovanja. Še ena možnost znotraj SKP-ja pa, pa so naložbe v raziskave Eh, rejo in tehnični eh, napredek in to je tudi del eh, ciljev 2020 in vemo, da v nekaterih drž drugih delih sveta so prav beljakovinske rastline tiste, ki najbolj promovirajo raziskave in pri tem je pomembno tudi učinek, ki ga to ima na ostale vidike kmetovanja in tudi uh, interes, ki naj ga imajo kmetovalci, kakšen bo, njih, kakšna bo njihova dolgoročna korist, kako lahko uh, zapremo finančno vrzel, naprimer na področju žitaric, kako je to kompatibilno tudi z varnostnimi cili. Torej, to eh, je bilo naših šest predlogov znotraj SKP-ja. Sedaj pa bi nakratko spregovorila o nekaterih možnosti politik eh, za podporo beljakovinskim rastlinam izven SKP-ja. Beljakovinske rastline so prav gotovo del um, politik, eh, ki uh, ščitijo uh, podnebje in zato, ker imajo več pač neposredni učinek na podnebje v tem smislu, da se omejevanje uporabe dušikovih gnojil neposredno odraža tudi na okolju. Na to je eh, možnost tudi, da eh, pregovorimo o različnih politikah pri eh, pridelavi prehrane. To bo tudi imelo učinek in pa podpora različnim pobudam proizvajalcev. To bo zopet imelo različne učinke v posameznih regijah, pa tudi glede na poščino. To bo imelo tudi uh, vpliv na boljšo eh, izrabo tako zemlje kot eh, polščin. A je? Torej, politike hranil je, so tudi zelo pomembne pri tem. Še zadnja opcija, torej kot rečeno, eh, pa je podpora podbudam proizvajalcev in to mora prihajati tako iz vrha kot eh, iz, eh, od samih kmetovalcev. Tu je zelo pomembna um, ehm, donovska pobuda in pri tem je pomembno ne samo, eh, ne samo sama pridelava, temveč tudi prenos znanja. Torej, za konec naj povem, da je ta eh, deficit beljakovinskih rastlin, ki ga zaznavamo v Evropi, izšel iz eh, neravnovesja med eh, proizvodnjo in potrošnjo. Če povečamo proizvodnjo, potem bo to vodilo v bolj trajnostno in mm, uravnovešeno kmetovanje po celi Evropi. Upam, da smo vam Eh, pokazali s to študijo, da je javna intervencija tu upravičena. Razvoj boljših beljakovinskih rastlin za kmetovalce bo eh, povečalo eh, njihovo možnost hranjenja verov in pa imelo tudi okoljske učinke. Prav tako bo to proizvodno beljakovinskih rastlin podprla tudi podprlo tudi dejstvo, da so cene tako soje kot eh, gnojil vedno više. Na konec eh, naj se zahvalim uh, vsem, ki so to študijo podprli, uh, finančno podprli, to je Policy Department B, uh, pa tudi vse, ki so uh, to. Um, delali in pa seveda eh, FP7 program, ki je tudi sofinansiral to študijo. Bene, grazie alla profesoressa Watson. E adesso... Hvala lepa profesorici Watson. Sedaj pa prehajamo na razpravo. Najprej kolega Martin, potem pa George Lyon. Ja, ich darf mich ganz herzlich... Najprej se toplo zahvaljujem predstavnikom, ki so predstavili to študijo. Moram reči, da prihaja ta predstavitev za reformo kmetijske politike nekoliko prepozno. Naj povem, da sem pred dvema letoma govoril o podobni stvari in sicer, predvsem, ko gre za metulnice, za stročnice, moramo dejansko zadeve zastaviti na novo. Recimo, pri pridelavi moramo govoriti ne samo o diverzifikaciji, pač pa vključiti v večji meri tudi stročnice. In dejansko pri kmetijski politike je samo pri ekološki pridelavi govora o beljakovinskih rastlinah. Seveda, to je nekaj, vendar to še zdaleč ne zadošča. In moram reči, da sem bil pred dvema tednoma v Južni Ameriki, v Argentini in v Paragvaju. In tam, če si pogledamo monokulture in nasade soje, to ima opraviti tudi z našo kmetijsko politiko. Tam se sadi soja Argentini celo 70 odstotkov eh, obdelovalne zemlje, kar tudi ni smiselno in kar se ne bo moglo na dolgi rok obnesti tako, kot se je zdaj. In to ima delno opraviti tudi s povpraševanjem v Evropi. Nismo zato, da se sadi samo soja v ekstremnih okoliščinah, vendar pa menimo, da da vidimo, da se v Argentini dejansko krčijo gozdovi zato, da se spodbuja eh, njihova kmetijska politika. Zato se mi zdi, da ne moremo naše kmetijske politike mm, zastaviti v vakumu, pač pa smo del mednarodne politike in tudi proizvodnja mesa je odvisna od tega, da je dobra letina v Južni Ameriki ali v ZDA in dejstvo je, da ima tudi to opraviti z našo kmetijsko politiko. Z drugimi besedami, za vse politično odgovorne ljudi mora biti pomembno to, da spodbujamo eh, sajenje beljakovinskih rastlin v Evropi. To ima opravka tudi z našimi političnimi izhodišči. Komisija nam je obljubila poročilo o beljakovinskih rastlinah in stročnicah. Mislim, da komisija predolgo molči. Sklepam, da ima to opraviti nekaj tudi z dvostranskimi pogajanji, ki jih očitno ne želijo zmotiti. Če pogledamo države Merkosurja, očitno nočejo tukaj priti na dan za neko svojo lastno pobudo za beljakovinske rastline, pa komisijo bi kazalo povprašati, zakaj v Evropi očitno nekaterih zadi enostavno nismo vključili v skupno kmetijsko politiko. Pri pogajanjih pa je zelo pomembna točka tudi ta, da moramo ohraniti ta skupna plačila, kajti sicer nam ne bo uspelo. In mislim, da zato potrebujemo taka izplačila za beljakovinske rastline. Moramo pa jasno povedati eno. V Evropi smo izgubili potencial, da bi lahko imeli dejansko resne nasade. Samo še 1,8 odstotkov površin je nasajenih z temi metulnicami. In to ne zanima nobene resne industrije. Dosegli smo napredek sicer na drugih področjih, vendar pa tu smo toliko zaostali in sedaj je treba kmetom upravičeno povedati, da se to ne izplača. Zato moramo vlagati v raziskave, podpirati mreže, tako kot se to počne na primeru soje, da bomo res dosegli tudi napredek, ampak tudi na drugih primerih, recimo pri bobu, pri mm, grahu. To je potencial, ki ga v Evropi ne izkoriščamo in tu zamujamo mnogo. Tudi pozitivni okoljski učinki, mislim, da mi tega ni treba podarjati. Sam sem ekološki kmet in dejansko moram reči, da je to osnovni predpogoj, vendar pa tu ne gre samo za ukrep ekološkega kmetovanja, pač pa menim, da bi lahko tu veliko prihranili tudi pri sintetičnih snoveh, če bi proizvajali več ekoloških stročnic. Naj povem, da se bomo še naprej borili za to, da bi dejansko stročnice in oziroma metulnice vključili v našo strategijo za biotsko raznovrstnost, ne samo kot nek stranski pojav, pač pa tudi kot osrednji ukrep. In če nam ta reforma ne bo uspela, potem bomo dejansko pri v prihodnje dosegli vsaj to, da se te kategorije rastlin ne bomo več uh, izogibali, pač pa da bo to pomembna kategorija kmetijske politike. Martin. Hvala, Martin. Zdaj pa George Lyon. Potem pa še komisija, ta so senjotis. Uh, Hvala lepa, predsedujoči. Zahvaljujem se govorcem za odlično predstavitev. Če se spomnim, tudi ko smo zelo, su, zelo veliko denarja namenjali subvencijam teh rastlin v Združenem kraljestvu, se je pokazalo, da je izziv drugot. Veliko kmetovalcev, ki so želeli ta te rastline gojiti, so ugotovili, da jih je zelo težko gojiti, da je donosnost pogosto zelo nizka, eh, da je bilo cel kup težav tudi pri poberanju predelka in tako dalje. In kmetovalci so to enostavno opustili, zato ker z vidika donosnosti in nezanesljivosti in odvisnosti od eh, podnebnih eh, Eh, pogojev in tako dalje, je bila prevelika. In to so bili tisti dejanski izzivi, ne obseg eh, subvencij. Morda lahko pojasnite, zakaj danes eh, kmetovalci menijo, da so te rastline sedaj tako izboljšanje, da so primerne za evropske pogoje kmetovanja. Morda še nekaj besed eh, z, živ, z vidika živinorejcev. Torej, beljakovinske rastline eh, so seveda izvor beljakovin, ampak iz vseh teh uh, vidikov, ki sem jih že omenil, je soja še vedno najbolj eh, donosna rastlina, najbolj donosna beljakovinska rastlina v primerjavi z vsemi temi drugimi eh, rastlinami. Zanima me, če lahko morda eh, to komentirate, kaj ti. Ko govorimo o potrebi po beljakovinskih rastlinah, je tu soja absolutno ključnega pomena pri vseh izračunih. Eh, George, komunque... Dobro, hvala, George. To je naš predlog vezanih pomoči. Želimo si, da bi dejansko prišlo do tega povečanja za beljakovinske rastline, tako da tu mislim, da nam bo Luis lahko v naslednjih nekaj dneh eh, prinesel novice v zvezi s to točko. Ta so sanjoti se prosil za besedo, potem pa seveda besedo vračam tudi gospe profesorici. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči. Samo uh, na kratko želel bi počrtati nekaj točk. Prav tako bi se rad zahvalil uh, izdelovalcem te študije, znanstvenikom, ki so to pripravili in predstavili. Ampak želel bi omeniti to, da Vsi predlogi, ki so jih znanstveniki podali, so že del razprav. Kar je pomembno, da nam je jasno že od samega začetka, je to, da so različni vidiki povezani z gospodarstvom in z okoljskimi prednostmi in to je treba združiti. Ampak da to lahko storimo, moramo najprej na drugačen način tolmačiti dejstva in mislim, da je najbolje, če si pogledamo v eh, predstavitvi stran 5 in 14. To je mm, torej prva prosojnica, eh, kaže eh, proizvodnjo mm, živine in kako je odvisna od uvoženih beljakovinskih rastlin in pa na uh, strani 14 imate temu primeren graf. Torej, ko si pogledamo ta svežen, moramo upoštevati vse faktore. Če bi na mesto žitaric eh, proizvajali v Evropi sojo ali druge beljakovinske rastline, potem to ne bo prizadelo samo Evrope, temveč eh, svet bo imel večji deficit. To pomeni, da bo na svetovni ravni manjši obseg pridelave žitaric in s tem više cena žitaric. Treba je upoštevati te gospodarske vidike in ta vidik je tisti, ki eh, pojasnjuje, zakaj beljakovinske rastline niso prehitele žitaric. Ne gre za to, da nas ne zanima učinek. Nasprotno, moramo razmisliti o tem, kakšen bi kakšen učinek bi imela nediversificirana proizvodnja žitaric. Ampak najprej treba odgovoriti na eno vprašanje. Ali pri beljakovinskih rastlinah govorimo o soji, kajti to nimamo nobene prednosti, ali govorimo o okoljskih eh, prednosti drugih beljakovinskih rastlin, kar je zelo pomembno, to verjamemo. Ampak moramo Ugotoviti, kaj je najboljši način, kako to doseči. Menimo, da so raziskovalci pravilno ugotovili, da gre za kombinacijo različnih politik in da je potreben integriran pristop, da si je treba pogledati specifične lastnosti posameznih regij in držav, preden ugotovimo, kaj so najbolj primerne politike. To je vse treba upoštevati. In na koncu bi želel podariti to, da ozelenitev, kolobarjenje, diversifikacija, to so vse pomembni vidiki, ampak če ne bomo tega povezali z, um, z premostitvijo vrzeli med znanjami in najboljšimi praksami, potem tega ne bomo dosegli. Prav tako vemo, da mora biti Eh, morajo biti sredstva posvečena raziskavam in če bo to šlo v pravo smer, potem bomo lahko imeli najboljše rezultate tudi za belekovinske rastline in učinek na okolje. Eh, Hvala. Še Martin je prosil za besedo. Hvala, da smemo omeniti še dvoje, kar zadeva komisijo. Pravkar je bilo rečeno, da se zmanjšuje donos pšenice. In zanima me, ali lahko res rečemo, da bomo na nekem zemlišču sadili samo sojo, če podnebni pogoji niso tako zelo drugačni kot v Evropi, vendar pa je to lahko gospodarsko korisno, če se dejansko sadi sojo. In bojim se, da lahko to na dolgi rok ima zelo negativen učinek, če sadimo samo sojo v Argentini in Paragvaju in v drugih državah počnejo stvari, ki niso vzdržne in dejansko je bilo veliko kritike na to. Zdi se mi, da se zgledujemo po sistemu, ki ga na dolgi rok ne bo možno vzdrževati. Mi proizvajamo žito, Južna Amerika pa sojo. Taka delitev nalog, po mojem mnenju, ni primirna. Oba sistema, po mojem mnenju, nista vzdržna in ravno zato ne razumem, ko nekateri govorijo, da ni interesa za to, da bi mi tu dejansko zniževali proizvodnjo žita in zviševali proizvodnjo stročnic. Pa še eno vprašanje za avtorje študije. Včeraj smo imeli razpravo in zato bi rad še nekaj pojasnil s tem v zvezi. Pri beljakovinah je vedno govora o ogrščici, to ni stročnica in poleg olja nam daje kot krmo tudi beljakovine. Ali bi lahko to razpravo tako skrčili v Evropi, da bi rekli, zdaj bomo govorili o ogrščici kot o beljakovinski rastlini? Dejstvo je, da moramo tudi zaradi pozitivnih vidikov saditi več beljakovinskih rastlin. Bene, grazie. Dobro, hvala. Mislim, da se nihče drug ni javil k besedi, zato vesele, z veseljem dajem besedo profesorici Watsonovi in tudi vas sam se vam zahvaljujem za dobro opravljeno delo in za izhodišča, ki ste nam jih dali z vašimi raziskavami. Izvolite. Much, uh... Hvala lepa za vaše pripombe in vprašanja. Če začnem z olčno repico. Eh, te eh, oljčne rastline proizvajajo veliko manj beljakovin na hektar kot beljakovinske rastline in zato potrebujejo več gnojil. Na to je bilo govor eh, o pridelavi sadik in tu prosim kolega, če lahko odgovori. Torej, predpostavka je bila, da so uh, tu rejci bili neuspešni, vendar to ne drži, ker je eh, kakovost sadik odvisna od uh, investicije v raziskovanje. V državah izven Evrope je bilo teh eh, naložb v znanost in v raziskave precej eh, več eh, in zato je Evropa tu zelo zaostajala v primerjavi z žitaricami. In to je ta začaran krok, zato ker je ni dovolj investicij v raziskave, kar pomeni, da te rastline ostajajo v manjšini in zato ni uh, Eh, dodatnih investicij. Ampak eh, kmetovalci, ki eh, proizvajajo beljakovinske rastline in ki to delajo skrbno, imajo tudi veliko boljše rezultate kot tisti, ki preprosto to posadijo in na to pozabijo na nje. Torej, najboljši kmetovalci imajo najboljše rezultate. Kmetovalci, ki niso najboljši, pa dobijo precej manj od teh rastlin. Ampak eh, kakorkoli že pridelava eh, sadik eh, oziroma semena je problem in zaenkrat še nimamo vsega, kar potrebujemo za to, da bi dejansko uspeli in to bo odvisno tudi od eh, napredka v genski tehnologiji. Ja, hvala lepa. Eh, torej, eh, res je, da so te težave in dejanske in zato tudi cenimo te pripombe. Kar se tiče primerjalne prednosti, tu bi zopet prosila kolega, da to komentira. Torej, splošen komentar je naslednji. Vaše pripombe, torej pripombe poslancev in komisije, so povsem opravičene um, uh, z vidika znanstvenih uh, dokazov. Razprava tu je zelo kakovostna v primerjavi in v odnosu do uh, dejstev, do znanstvenih dognanj. Dejstvo je, da je Evropa primerno mesto za predelovanje žitaric. Je tudi primerna za delovanje beljakovinskih rastlin, vendar beljakovina ni, ni boljša, nima boljših pogojev kot druge države za to predelave. Se pravi, eh, Evropa izkorišča svojo prednost pri pridelavi žitaric, ampak itak bodo normalne gospodarske sile vodile v to smer, da se bo v Evropi pridelovalo več žitaric kot beljakovinskih rastlin. Ampak pri proizvodni žitaric eh, smo prišli do situacije, kjer eh, smo že eh, dosegli ehm, meje in nekateri, nekatere regije to že opažajo, da proizvodna stagnira, zato ker se pač ne da več proizvesti. In zato bi bilo dobro, če bi spodbujali tudi druge pri, rastline. Hvala lepa, pozdravljamo vse vaše pripombe in veselimo se uh, izdelave končne verzije poročila. Hvala. Okay, very well indeed. Gra Dobro. Hvala lepa. Mislim, da lahko zaključimo to točko. In če ni drugih prošen za besedo, hvala lepa vsem. Prehajamo na točko 12 dnevnega reda. Čaba je tu. Približevanje zakonov in drugih predpisov držav članico proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov. Poročevalec oziroma pripravljalec mnenja Čaba Šandor Tabajdi. Sledi druga izmenjava mnen glede predloga komisije v zvezi z direktivo o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodni, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov. Naš kolega Čaba bo predstavil svoje mnenje v zvezi s tem predlogom in kot smo videli že prejšnji mesec, ta dosje vsebuje vrsto tem, ki so zelo politične in zelo kontroverzne. Spomnil bi rače koledar, rok za uložitev predlogov sprememb je jutri petek, 26. aprila ob 12. glasovanje v našem odboru je predvideno za 29. in 30. Ma maja. Čaba, izvoli. Hvala lepa tudi predstavnikom komisije. Grazie. Eh, kedves kolegak. Hvala, dragi kolegi. na podlagi razprave, ki smo jo imeli zadnjič, je tu vrsta tem, ki so postale sedaj jasnejše. Še zlasti v povezavi z dejavnostmi odbora za okolje. Sam sem član tudi tega odbora, ne bi se rad ponavljal. Glede na to, kaj sem že povedal v preteklosti, bi pa rad osvetljil tista vprašanja, kjer dejansko ne soglašamo zlasti z odborom za okolje. Mislim, da v tem trenutku znotraj odbora za kmetijstvo ni kakih posebnih razhajanj. Kaki trije kolegi so vložili predloge sprememb, Trije mislim, da so bili in kot je bilo že rečeno, je rok za vložitev predlogov sprememb jutri. Par stvari je, na katere bi rad upozoril. Prvič, braniti moramo interes evropskih tobačnih proizvajalcev. Na tej točki lahko zagotovim, da sprememba direktive ne ogroža položaja tobačnih proizvajalcev v Evropi. Do danes Evropska komisija še ni pripravila študije vpliva, kaj bi lahko prinesla nova direktiva na proizvodnjo tobaka in kaj bi prinesla za proizvajalce tobačnih izdelkov. Moram reči, da ne vidim kakega posebnega tveganja ali nevarnosti, če tudi moram reči, da tega ne morem podpreti z ugotovitvami, kakšne študije učinka, da bi lahko to bolj argumentirano trdil. Je pa zelo pomembno za Grčijo, Portugalsko, Mačarsko, Bolgarijo in še mnoge druge države članice, da se tobak še naprej proizvaja. V svojem osnutku poročila sem povedal, da bi se lahko pri predelavi tobaka uporabljal tudi sladkor. Namreč dejstvo je, da je pravzaprav zelo težko si predstavljati, kako se lahko proizvaja tobak brez dodajanja sladkorja. Tegnop, korabon, vitotto, duhan, termesti, sempuntja... Mislim, da ne včeraj, ne kdajkoli drugič ni bilo postavljeno pod vprašanje to in moram reči, da do neke mere me to pravzaprav pomirja. Komisijo bi prosil, da me tu podpre. Govorimo namreč o preprečevanju kajenja, o skladu za preprečevanje kajenja. To že obstaja v Nemčiji in seveda je to zelo pomembno, še zlasti za mlade ljudi je zelo pomembno, da ustanovimo tak sklad na evropski ravni. Kar pa zadeva prodajo preko interneta, mislim, da bi dejansko morali onemogočiti tako prodajo. Sam sem pripravil svoj osnutek poročila. Večina me podpira in moram reči, da v našem odboru ni nikogar, ki bi nasprotoval mojim rešitvam. Zato vas lepo prosim, da me podprete pri prepovedi prodaje tobačnih izdelkov preko interneta. To je lahko namreč zelo nevarno po eni strani za mlade, pa tudi za druge. Prinaša namreč veliko tveganja, predvsem v povezavi z trgovanjem z nezakonitimi izdelki. Če si pogledamo situacijo v odboru za okolje in njihove poročevalce, moramo vedeti, da bo organizirana tudi delavnica, ki bo namenjena prav temu proizvajalci tobaka bodo nedvomno prizadeti zaradi pojava električne oziroma elektronske cigarete. Zato moramo biti pozorni, kaj se bo dogajalo s prodajo teh cigaret. Do današnjega dneva še ni kakega poenotenega mnenja za to, si moramo pogledati tudi, kakšna je praksa. Če ne bomo razlikovali med listi tobaka kot sestavino in drugih sestavin, ali pa če ne bomo razlikovali med posameznimi sestavinami, In če se potem zgodi, da pristanemo na sodišču in imamo podoben primer, kot se je to zgodilo z medom, vedeti namreč moramo, da ne gre samo za vprašanje hipotetičnih pravniških težav, gre za zelo življensko vprašanje. In če govorimo o pozitivnih in negativnih seznamih v Nemčiji in Belgiji, ti dve državi jemljem za primer, če govorimo o ojačevalcih okusa, nekateri so dovoljeni, drugi so prepovedani. Ta sistem zelo dobro deluje v Belgiji in v Nemčiji, zato moramo poskusiti spraviti to v prakso tudi drugot. V odboru za okolje je poročevalec mnenja, da mora biti trženje vseh novih uh, vrst cigaret povezano z dovoljenjem. Tobačna industrija bo tako lahko tržila cigarete, ki vsebujejo ojačevalce okusa, to pa lahko predstavlja tveganje za mlajšo generacijo. Vem, da komisija tega ne razume, prosim pa res komisijo naj si pogleda primere v Belgiji in v Nemčiji, namreč gre za zelo pomemben element, ki ga moramo razumeti in si pogledati, katere ojačevalce arome oziroma okusa bomo dovolili in katerih ne. Če si pogledamo še pakiranje, tu imamo veliko razhajajočih se mnen. Če si pogledamo Avstralijo, kakšna je praksa tam in kakšni so načrti s pakiranjem, Strinjam se z gospo Klas, mislim, da je danes ni tu, ampak strinjam se, da ljudje, ki pravijo, da imamo v tem trenutku preveliko regulacijo, da so zadeve prestroge. Kolegu Alvarezu bi rad povedal, pogovarjamo se o milimetrih pri pakiranju in o individualnih pakiranjih. Tu moramo resnično opredeliti razpon teh pakiranj. Seveda, mislim, da ni prav, da preveč reguliramo, ko so recimo govorili o ukrivljenosti kumaric. Seveda moramo imeti nekaj manevrskega prostora in države članice morajo do neke mere imeti proste roke. Kar zadeva predlog komisije, mislim, da moramo obveščati potrošnike o tem, v kolikšni miri lahko tobak škoduje njihovemu zdravju, lahko škodi oziroma ekstremno škodi. Tu imamo tri stopne škodljivosti. Skratka, potrošnike bi bilo potrebno obvestiti, da so vsi tobačni izdelki škodljivi, da pa obstajajo različne stopnje škodljivosti. Sam sem predlagal kot rešitev, da bi imeli oznake od 1 do 3 za manj oziroma izjemno škodljive tobačne izdelke. To je vsebovano tudi v mnenju. Komisija tega ne želi podpreti in tega ne dojema. Ni pa nobenega oprijemljivega argumenta, zakaj ne bi potrošniko obveščali o tveganju, ki je prisotno pri kajenju cigaret. Dobro bi bilo, če bi Evropska komisija končno prisluhnila in bila pozorna na to, kar ima povedati parlament. Namreč v odboru za okolje je več kolegov govorilo o tem in tudi v tem odboru so nekateri govorili o tem. Rad bi namreč sprožil še eno vprašanje, ki je bilo že omenjeno in mnogi kolegi to podpirajo. Gre pa za izvedbene in delegirane akte. Delegirani akti in izvedbeni akti so v tem trenutku področje, kjer komisija pravzaprav zadeve paralizira za v prihodnje. Sam sem dal predlog, da bi morali ustvariti tako situacijo, v kateri svet in parlament dobita priložnost, da vsak kasneje v prihodnje povesta svoje. Morali bi zmanjšati število izvedbenih aktov. In tisto, kar moramo narediti, je to, da omogočimo večje število delegiranih aktov. Hvala, Čaba. Izvrstno opravljeno delo. Začenjamo z razpravo. Spiros Danelis je prvi, potem pa gospa Luling. Grazie, prezidente. Hvala, predsednik. Mislim, da nihče ne nasprotuje temu, da je naša osnovna naloga ta, da zaščitimo državljane in javno zdravje. Seveda ne govorimo o tem, da bi prepovedali tobačne izdelke, pogovarjamo pa se o tem, da bi na nek način regulirali trg tobačnih izdelkov. Strinjam se z osnovno izdejo čabe. Najboljši inštrument za to, da bi pravzaprav nekako usmerjali zlasti mlade v kajenje, je ta, da širimo informacije, da izboljšujemo zaveščenost in strinjam se s predlogom, da bi oblikovali nek trden evropski sklad za preprečevanje kajenja. Po mojem mnenju mora biti stališče odbora, kot je naš ta, da je naša naloga zagovarjati tudi približno 400 tisoč delovnih mest, ki jih tobak v Evropi daje. Ne smemo pa pozabiti tega, da govorimo o pravzaprav socialno manj razvitih območjih, tam, kjer se eh, proizvaja tobak. V tem trenutku ta območja nimajo druge alternative. Prav tako ne smemo pozabiti, da je v zadnjih dveh, treh letih na svetovni ravni m, mm, bilo zabeleženo, da skušajo nekateri nadomestiti evropski tobak z tobakom od drugod, zlasti, ko govorimo o sorti Virginia. Ne smemo pozabiti, da tobak sorte Burley zahteva tudi dodatek sladkorja. To je tobak, ki se v glavnem goji v Evropi in vse to je temeljnega pomena za nas v odboru za kmetijstvo. V poročilu je treba nedvomno razjasniti to, da je dodajanje sladkorja dovoljeno in tu se strinjam s čabo, prav tako pa je treba pojasniti oziroma jasno povedati, kateri ojačevalci okusa oziroma arome so dovoljeni in kateri ne čeprav se pogovarjamo tu o stvarih, ki morda niso v prvi vrsti eh, naša pristojnost, pa me skrbi tudi to, da ne bi tega svežnja preveč regulirali. Prav tako ne smemo pozabiti tudi na potrebo, da se izboljša kakovost izdelka samega. Prizadevamo si torej, da bi omejili nevarnost in to bi lahko naredili tudi na ta način, da bi v posameznih družbah več ulagali v kakovost. Hvala, Spiros. Strinjam se s tvojim prispevkom in rad bi Čabi povedal to, da je treba v našem mnenju ločiti vlogo ki jo imamo v odnosu do delavcev v tobačni industriji, po drugi strani pa imamo predelovalno industrijo. Tu seveda se strinjamo, da moramo biti zelo pozorni in mi kot parlament seveda moramo napraviti svoje delo glede predloga komisije. Torej moramo zagovarjati naš pogajalski mandat, ki ga imamo pri SKP In ko gre za vezane pomoči, aneks 1, se lahko ohranijo pomoči temu sektorju, ne ko gre za proizvodnjo, pač pa ko gre za vidik delovnih mest pri proizvodni te kulture. Najprej gospa Luling, potem pa še Koreja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da. je treba ugotoviti, da nas komisija v zadnjih eh, časih eh, vse čas sooča z predlogi, ki imajo zelo negativne učinke na ljudi in ne ščitijo zdravja, če tudi komisija trdi nasprotno. In to je tudi eden izmed razlogov za to euroskepso, ki je vedno hujša in to res ni potrebno. Prav tako se govori o tem, da bodo vse te politike uničile uh, Eh, manjše in srednje velike proizvajalce tobačnih izdelkov in v moji državi, če bomo sledili tem predlogom Evropske komisije, bomo eh, uničili tudi delovna mesta, to je v moji državi naprimer 600-700 delovnih mest, torej nekvalificiranih delavcev, to so pogosto mm, matere samohranilke. Tudi to je treba upoštevati. Veste, da imamo vse čas tudi eh, prizadevanja za preprečevanje proizvodne bruto tobaka oziroma surovega tobaka. Veste, da sem jaz proti temu V Evropski uniji imamo regije, kjer se na majhnih pridelovalnih površinah prideluje zelo specifične sorte tobaka in te osebe nimajo nobenega drugega vira preživetja. To smo obiskali, na primer, v Grčiji, v severni Bolgariji in tako dalje. In tudi vse to je treba upoštevati. Sama nisem kadilka, ampak sem tolerantna neka divka. Vem, da kajenje predstavlja nevarnost za zdravje in vsem svojim prijateljem, ki kadijo, to tudi rada povem, ampak ne glede na to, kaj bomo storili, bodo še vedno nekateri kadili in proti temu ne moremo prav veliko. Vprašanje je, ali bomo ta delovna mesta ustvarili v Evropski uniji, ali bomo ta tobak pridelali v Evropski uniji, ali bomo zaščitili evropske kmetovalce, ali pa bomo eh, pač omogočili preživetje samo največjim znamkam, največjim firmam, ki pridelujejo tobak. In eh, preprečili pač preživetje manjšim uh, znamkam, manjšim podjetjem v Evropski uniji, ki ne bodo mogle preživeti te zakonodaje. Prav tako me skrbi tudi eh, formulacija člena 6 pre, prepovedi proizvodov, ki eh, vsebujejo posebne arome. Kaj pa nas to briga v Evropi? No, res gremo uh, veliko predaleč in to tudi nima nobene, eh, nobenega učinka na kajenje. Ljudje, ki kadijo, bodo še naprej kadili. Ne smemo pretiravati, kot to dela komisija. In ne strinjam se s tem, da je treba to prepovedati. Prav tako me skrbi tudi kot tudi poročevalca eh, to veliko število delegiranih aktov, tu bomo predlagali predloge sprememb in še nekaj bi povedala. Vem, da to ni ključno za kmetijstvo, vendar člen 13. Ne razumem, zakaj morajo biti zavojčki cigaret uh, pravokotni in zakaj morajo biti cigarete uh, tako dolge, kot so dolge cigarete Marlboro ali Camel in zakaj jih mora biti samo 20, zakaj ne moremo imeti cigaret, ki bi bile krajše ali ki bi bile uh, drugače zapakirane. Tudi to uh, še dodatno omejuje uh, industrijo in predstavlja dodatna bremena in v sedanji situaciji mislim, da to ni smiselno. Upam, da bomo razumni, sama si bom za to prizadevala. Grazie, Hvala, gospa Luling. Koreja, potem pa še gospa Poljska. Hvala lepa, predsednik. Sem poročevalka v senci skupine JLE, zato bi najprej rada čestitala poročevalcu za pripravo tega poročila. Mislim, da bi lahko s tem predlogom onesli več jasnosti in pravne varnosti tudi v predlog komisije in istočasno ohranili proizvodnjo tobaka. Mislim, tako kot pravi poročevalec, da bi morali več pozornosti posvetiti vsem tistim surovinam, ki se uporabljajo pri proizvodnji cigaret, tudi sladkorju. Mislim, da bi morali zelo jasno razlikovati tudi med posameznimi vrstami cigareta, katere so bolj škodljive, katere manj. Predvsem bi morali mlade odvračati od kajenja cigaret. Istočasno bi morali jasno razlikovati tudi med posameznimi cigaretami, namreč katere so proizvedene na zakonit način v Evropski uniji in katere so proizvedene nezakonito. Vprašanje je tudi, kako zagotoviti trajnostno proizvodnjo tobaka v Evropski uniji. Pomembno je, da zagotovimo tudi javno zdravje. Omenili ste tudi uvoz iz tretjih držav, da bi morali tudi te cigarete izpolnjevati naše standarde, kajti cigarete iz tretjih držav so ponavadi niže kakovosti. Potrebujemo jasen političen dogovor, zato da ohranimo proizvodnjo tudi na evropski ravni in kot je rekel poročevalec, stvari je treba bolj odločno zapisati. Poleg tega si želim, da bi v direktivo zapisali tudi zahtevo potem, da se pripravi ocena učinka v zvezi s posledicami, ki jih bo imela ta direktiva na proizvodnjo tobaka. Mislim, da je poročevalec zauzel zelo dobro stališče, namreč preprečiti želi, da bi tobačne liste vključili v področje uporabe. Istočasno bi morali poskrbeti tudi za odpravo vse ogrožen, ki trenutno pretijo proizvodni tobaka mislim, da se komisija na nek način skuša skriti za to direktivo, kaj ti ne želi predicirati sprejemanje prihodnih odločitev. Imam nekaj pomislekov tudi glede možnosti, da bi upeljali pozitiven ali negativen seznam, ki se nanaša na ključne sestavine, ki so pomembne za proizvodnje. Proizvodnjo cigaret omenili ste tudi, naprimer, surovine, ki dajo cigaretam poseben okus. Odbor za kmetijstvo bi moral po mojem mnenju poslati zelo jasno sporočilo tudi evropskim proizvajalcem in zagotoviti bi morali to, da države članice na noben način ne bodo imele možnosti prepovedati surovin, ki so ključnega pomena za proizvodnjo, neodvisno od intenzivnosti arome ali okusa, ki jo zagotovijo končnemu proizvodu. Mislim, da bi bilo to dobra rešitev, ki bi nam zagotovila tudi pravno varnost, ne samo nam, temveč tudi pridelovalcem tobaka. Slišali smo že danes dopovdne in sicer večkrat, da komisija želi sprejemati odločitve, ki bodo vplivale na nadaljni razvoj tega sektorja. Zato bom v predlogih sprememb zahtevala, da se parlament kot so zakonodajalec bolj upošteva pri tem delu kot rečeno, potrebujemo pravno varnost, lahko jo zagotovimo s to direktivo, vendar je treba še nekoliko izboljšati. Predvsem pa komisija vnaša v besedilo preveč dvomnosti, ki jih je treba odpraviti. Parlament bi moral storiti vse v svoji moči, zato da se zagotovi ravnotežje med cilji iz področja javnega zdravja in učinke, ki jih bo imela ta direktiva na delovna mesta v sektorju in na zaposlovanje nasploh. Predvsem je treba upoštevati načelo sorazmernosti. Po drugi strani pa se mi zdi zelo pomembno tudi to, da ustrajamo na tem, da ta direktiva ne sme spodbuditi nobenega povečanja nezakonite trgovine. To smo danes že slišali. Ne smemo dopustiti, da se prodajajo to vrstni proizvode, kajti s tem bi lahko prišlo do bumerang učinka. Mislim, da potrebujemo ustrezen zakonodajni akt, ki ne bo prispeval k povišanju nezakonite trgovine s cigaretami. Evropsko komisijo pa bi rada opozorila tudi na to, da bi morala storiti več v boju proti prodaji neodobrenih proizvodov. Nekaj omejitev sicer najdemo v predlogu komisije, vendar se mi zdi, da bi za voljo teh predlogov prišlo do povečanja nezakonite trgovine. Določbe, ki jih bo Evropska unija sprejela, pa morajo biti popolnoma skladne tudi z določbami, ki jih podpira Svetovna trgovinska organizacija. Mislim, da bi moral tudi naš odbor imeti kakšno besedo pri tem predlogu, predvsem pa bi se morali bolj ukvarjati z surovinami, z dodatki na aditivi. Tu ste šli morda nekoliko predaleč, poleg tega stvari niso razjasnili. Mislim, da vaš predlog ni znanstveno temeljen, niti ne vem, če je skladen z pravili z področja mednarodne trgovine. Če se vrnem nazaj na predlog poročevalca, moram reči, da se ne strinjam preveč s tem sistemom semaforja, ki ga predlaga. Občutek imam, da če boste upeljali tak sistem, s katerim bi nakazali stopno škode, ki lahko nastane. Se pravi, čujem, nekoliko sem se zgubila. Predlagate tri ravni, gospod Tabajdi. Mislim, da to ni bistvenega pomena, vsaj ne znanstvenega vidika. Uvedba to vrstnih označb je bila izpostavljena v parlamentu, vendar se mi zdi, da To vrstnega označevanja ne najdemo niti v zakonodajnih aktih, ki se nanašajo na prehrambene proizvode. Zavedati se morate, da v bolj ogroženih področjih proizvodnja tobaka predstavlja pomembno dejavnost, nekje zagotavlja več kot 800 odstotkov proizvodnje in 90 odstotkov, naprimer proizvodnje tobaka v Španiji se upravi v mojem območju v Ekstremaduri. To znatno vpliva tudi na samo kmetijstvo. Ta regija ima omejene možnosti za upeljavo alternativnih možnosti pridelavi tobaka. Mislim, da je pridelava tobaka tudi zelo naporno fizično delo in mislim, da bi morali poskrbeti tudi za ta sektor. V tem sektorju se vzpostavlja veliko delovnih mest, še posebej znotraj konvergenčnih območjih, kjer je stopnja brezposelnosti nad evropskim poprečjem. Hvala lepa. Grazie, onorevole. Hvala lepa. Sedaj pa podpredsednica Polsen, potem pa Skota. Takar odferande o... Hvala lepa. In hvala lepa tudi poročevalcu. Mislim, da ste nasplošno opravili dobro delo pri pripravi poročila, vendar pa moram povedati par stvari, ki se mi zdi, da je pravzaprav zelo nerodno, da sploh moramo govoriti o tem. Gre za vlogo moje domovine, švedske, pri vsem tem. Morda boste razumeli, če povem par stvari glede alkohola na mesto nikotina. Alkohol enako škoduje zdravju, če gledamo na zadevo z vidika javnega zdravja. Vemo, da majhna količina alkohola, dva centilitra viskija ali tudi kozarec vina koristi, vemo pa, da dva kozarca vina na dan nista koristna. V Evropi imamo zelo močno kulturno identiteto in kritiziranje vina v Franciji ali Italiji bi bilo prava katastrofa z političnega vidika, kaj ne, ali pa če grete na Irsko ali Škotsko in rečete, da predstavlja viski problem javnega zdravstva. Bojim se, da to ne bi padlo na zelo plodna tla na švedskem. Nimamo kulturne identitete, ki bi bila na tak način povezana z vinom. Imamo pa tako imenovani snus, kot mu rečemo. To je tobačni izdelek, ki se pakira v vrečkah, ki izgledajo podobno kot vrečke za čaj. In namesto, da to kadite, si v bistvu to postavite pod jezik. In to je eno od glavnih vprašanj v naši referendumski kampanji, tudi v povezavi z članstvom v Evropski uniji. Ko smo se odločali za članstvo v EU, da ali ne, je bilo to eno od glavnih vprašanj. To se nam je zdela tako pomembna zadeva. Ta tobak za žvečenje je namreč bil prepovedan Evropski uniji in nam se je zdelo zelo pomembno, da smo dobili izjemo. Dejansko smo to izjemo dobili v pogodbi, tako da nam je bilo omogočeno, da smo ohranili ta tobak za žvečenje na švedskem, vendar pa tega ne prodajamo na notranjem trgu. Zgodilo pa se je to, da je izbruhnil pravi upor. 85 odstotkov švedov je dejalo, da bi bili pripravljeni zapustiti Evropsko unijo, če bi ta tobak prepovedali. Bila je tudi velika kampanja, češ naj bi dovolili, da se ta tobak izvaža. Biti mora zelo dobičkonosno proizvajati ta tobak. Sama nisem še nikoli doživela, da bi doživeli kaj podobnega, kot je švedski proizvajalec tega tobaka naredil. Če ste videli vse te brošure, znanstvena besedila o tem, kako koristen da je tobak za žvečenje v primerjavi z cigaretami, moram reči, da sem sama do tega zauzela naslednje stališče. Meni je zelo pomembno, da je švedski dovoljeno, da ohrani svojo izjemo. Enako pomembno pa je, da se nam ne dovoli tega prodajati na notranjem trgu. Namreč ne potrebujemo še več variacij na temu nikotina. Tudi pri alkoholu, marihuani ali kaki podobni substanci ne potrebujemo dodatnih variacij na temo. Dovolj imamo že tega, kar je in že tako se težko spopadamo s problemi. Sicer nimam nasprotnega predloga, ampak mislim, da bi Švedska morala ohraniti svojo izjemo in pravila glede tega tobaka za žvečenje. Gre za nacionalno odgovornost, kako eh, naj izgleda ta tobak, kaj naj vsebuje, česa ne. Tisto pa, česar se moramo zavedati, je, da mora odgovornost za ta tobak potem nositi Švedska. Tega namreč ne prodajamo drugot v svetu. Še dve dodatni točki bi rada omenila. Razumeti morate, da mi je pravzaprav nerodno, da moram govoriti o tem, namreč nekateri mi lahko očitajo marsikaj, ne pa to, da sem nacionalistka. Danes tobačna industrija pravi, da če bomo uvedli pravila, se bo v končni fazi zgodilo to, da bo prišlo do tihotapljenja v zelo velikem obsegu. Tihotapljenje nima nič opraviti s tem, kako izgledajo zavojčki tobaka, eh, kakšne oznake so na njem, gre samo za ceno tobaka. To je tisto, pri čemer se vse konča. Če namreč ne morete zaslužiti denarja s tihotapljenjem, potem enostavno ne boste tihotapili, ne glede na to, kako izgleda zavojček. Gre torej za vprašanje obdavčitve v posameznih državah, članicah, kako dobičkonosno je tihotapljenje in to, da skušamo tihotapljenje zaustaviti, je izjemnega pomena. ne morem podpreti tega, da bi na tak način omejevali škodo cigaret, če bi namreč, eh, po mojem mnenju, bi namreč vse cigarete morali obravnavati enako. Skota, potem pa Alveš. Hvala lepa, gospod predsednik. Kolegice in kolegi, mislim, da mi ni treba podarjati, kako zelo pomembno in istočasno sporno je to zakonodajno besedilo. Večkrat smo se že pogovarjali o tem, ampak danes se mi zdi, da smo na nek način izgubili svojo smer med vsemi temi tisočimi argumenti. Mislim, da bi se morali vsi najprej zediniti glede cilja tega, te direktive. Namreč ali bo prispevala k temu, da se zmanjša število kadilcev v Evropski uniji ali ne. Sam sem prepričan, da nihče znotraj parlamenta ni proti ciljem, ki jih sledi se si želi izpolniti ta direktiva. Vprašanje pa je, kako to doseči. Tu ne gre za vprašanje boja kadilcev proti nekadilcem. Gre za to, da bi potrošnike bolje obvestili. Mislim pa, da bi morali vse jasno opozoriti, zakaj gre. To velja tako za proizvajalce tobaka, za kadilce in za vse ostale. Mlade je treba ustrezno obvestiti o kajenju, kajti kajenje je resen problem tudi med mladimi. Čeprav vem, da to ni zakonodajno besedilo, katerega, v katero bi lahko vključili ta predlog. Potem pa še sami zavojčki v prilogi ena so opisani. Se vam ne zdi, da bi v tej direktivi lahko govorili tudi o tem, kako komunicirati na drugačen način, da bi morali uporabiti marketinške tehnike, ki jih imamo danes na voljo? Če nam bo uspelo izbrati en proizvod na mesto drugega, verjetno bi lahko prepričali potem nekoga tudi, da preneha kaditi. Verjetno bi bile razne označbe ki prizadanejo naprimer samo psiho ali pa razmišljanje posameznika, delujejo bolj učinkovito kot kakšne druge podobe. Mislim, da bi morali biti predvsem bolj izobraževalni v odnosu do mladih. Formula, ki jo uporabljamo v tem trenutku, pa pravzaprav mlade spodbuja k temu, da kadijo. Grazie, Hvala lepa, Giancarlo. Lovi Šalveš, potem pa gospa Patravne veš na koncu. Ja, Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko smo torej slišali glede te direktive. Strinjam se s številnimi podanimi komentarji, vseeno pa bi rad nekaj podaril. Nekaj, kar se mi zdi, da ta direktiva ne omenja. To sem povedal tudi na sestanku, ki je potekal s poročevalcem na to temo in tudi z drugimi kolegi. V tej direktivi govorimo tudi o zavojčkih, ki so izdelani iz kartona ali papirja. Člen 9 direktive pa pravi, da mora zavojček biti takšne in takšne velikosti, da mora biti enake velikosti, kot je naprimer standarden zavojček, vendar je vsebina papirnatega zavojčka manjša za 2 mm. To pa je torej v nasprotju s členom 9, kajti ne vem, ali bi sploh lahko nadaljevali s proizvodnjo takšnih papirnatih zavojčkov, kajti njihov volumen je kot rečeno 2 mm manjši. V tej direktivi na vse zadnje govorimo o zdravstvenih ukrepih. Zdi se mi, da bi se lahko izognili vsem težavam, ki so povezane z zavojčki. pri zavojčkih je treba torej upoštevati volumen zavojčkov, ponavadi je volumen nekje 55 ml, zavojčki so tudi velikosti 9 cm. Člen 9 govori o papirnatih in kartonskih zavojčkih, opredeljuje tudi minimalno velikost zavojčka, zato da se izpolni volumen, ki ga želimo doseči. Torej med širino in višino naj bi bilo razmerje 65 odstotkov. Minimalni prostor na zavojčku mora biti namenjen tudi podobi ali pa nekemu znaku. Nekje 65 odstotkov sprednjega dela površine naj bi bilo namenjene temu. V devetem členu pravzaprav skušamo zagotoviti predvsem to, da bo ta znak dovolj velik. Premalo pozornosti posvečamo samim izračunom, ki se omenjajo v direktivi. Omenja se volumen 55 ml, ampak pri tem ne upoštevate dejstva, da je pri mehkih zavojčkih volumen 53 ml. Cilj komisije lahko dosežemo, če zapišemo, da bi naprimer znakec moral pokrivati celotno sprednjo stran zavojčka. Premalo pozornosti se mi zdi, ste posvetili temu ukrepu, zahtevate dodatne obveznosti strani proizvajalcev in mislim, da če se bo sprejela ta direktiva, ne bomo več uspeli proizvajati papirnatih zavojčkov. Gospa Patrao, ne veš? Hvala lepa, gospod predsednik. Skrbno sem prisluhnila podrobni predstavitvi strani poročevalca. Vemo, da to direktivo obravnava več različnih odborov. To je pomembno kajti vsak odbor bi se najprej moral vprašati, kaj je v njegovi pristojnosti. Tudi mi moramo seveda obravnavati tiste vidike, ki so v naši pristojnosti. Kot je rekel predsednik, pri vprašanjih kmetijstva smo mi tisti, ki smo pristojni, zato je treba govoriti predvsem o pogojih pridelave tobaka v Evropi to je prostor, ki ga mi obvladujemo in svoje argumente bi tu morali uveljaviti. Pravzaprav bi morali pritisniti za to, da bi naše stališče obveljalo potem tudi v drugih odborih, ki se ukvarjajo s tem vprašanjem. To je zelo pomembno, kajti komisija se je stvari lotila na drugačen način. Pred seboj imamo direktivo, ki naj bi izboljšala delovanje notranjega trga. Vendar se zavedamo ob branju te direktive, da pravzaprav presega cilje, ki smo si jih zastavili. Prva zadeva, ki jo treba torej nujno podariti, je, da ta direktiva ne upošteva načela sorazmernosti. Jasno bi morali zapisati, da je treba spoštovati načelo sorazmernosti. Ta direktiva presega tisto, kar je nujno potrebno in priporočljivo za delovanje notranjega trga. Mi je zelo žal, da to povem tako direktno ampak zdi se mi, da direktiva pravzaprav presega pristojnosti, ki pripadajo direktivi. Istočasno pa zaradi tega pozablja tudi na to, kaj je njen ključni cilj. To pa je izboljšano delovanje notranjega trga pri proizvodni tobaka. Drugo vprašanje, ki ste ga nekoliko zanemarili, pa je vprašanje subsidijarnosti. Države članice so tiste, ki imajo prednostno pristojnost pri številnih vprašanjih, ki se nanašajo na Evropsko unijo. Država članica tudi najbolje ve, katera strategija je najbolj primerna za posamezen sektor. Enotnih rešitev ni, ne obstaja ena sama evropska rešitev, ki bi lahko uspešno veljala v vseh državah članicah. V nekaterih državah bo določena rešitev prinesla boljše rezultate, v drugih slabše rezultate. Tudi poročevalec sam je že omenil delegirane akte, da prihaja do zlorabe delegiranih aktov. Moram reči, da je nedopustno, da se komisija tako pogosto poslužuje delegiranih aktov. To je tako, kot če bi napisali Bjanko Čik in komisija bi lahko počela, karkoli bi se ji zazdelo že jutri. Pri tem pa bi uporabljal argumentacijo, da je to, kar predlaga, najboljša rešitev. Če ne bomo danes kot odbor jasno povedali, s čim se ne strinjamo, bo situacija v prihodnje še toliko slabša. Sedaj pa še par podrobnosti, ki pa se mi vseeno zdijo izjemno pomembne. Mislim, da je res absurdna ta določba, ki se nanaša na velikost zavojčkov za cigarete. Naprimer, na nekaterih območjih, kot je območje Azorov, bo takšna določba zelo škodljiva. 103 delovna mesta bomo izgubili. Morda boste rekli, ja, vse to pa ni tako veliko, ampak pri nas to predstavlja 30 odstotkov. Evropska unija se trenutno sooča z res grozljivimi stopnjami brezposobnosti. Vseeno pa sprejema določbe, ki samo še slabšajo to stanje. Že prej smo slišali, da se 80 odstotkov tobaka v Evropi pridela v območjih, ki imajo določene težave. Komisija tudi pravi, da bi morali vsak proizvod v Uniji obravnavati individualno. Deluje pa ravno nasprotno s tem, kako je Unija delovala na drugih področjih če je pri predstavitvi proizvoda vse isto, potem bo za javnost pomembna pri proizvodu samo cena. S tem ne bomo zmanjšali kajenja in s tem izboljšali zdravje ljudi, kar je pravzaprav absurdno. Sama sedaj izpostavljam samo nekatere od vidikov, ki se mi zdijo res ključnega pomena. Omenila bi rada tudi stališče komisije glede same sestavine, sestavin, ki se uporabljajo pri proizvodu cigaret določenih blagovnih znamk. Te sestavine naj bi na nek način zaščitili. Strinjam se s tem, kar je rekla gospa Luling. Če ne mi, bo tobak proizvajal nekdo drug. Tako da je samo vprašanje, ali bomo torej mi proizvajali cigarete in tobak ali ne. Če bomo spodbujali proizvodnjo tobaka. Izven Evropske unije nad tem ne bomo imeli nadzora. To je pravzaprav temeljno vprašanje. Samo povečali bomo proizvodnjo tobaka na mednarodni ravni, pri nas pa bomo to področje uničili. Hvala lepa. Albert Des, potem pa gospod Ris iz Gedi Sanko. Zaključil pa bo poročevalec. Albert? Ja, Hvala lepa, predsednik. Z velikim zanimanjem sem spremljal to razpravo. Nisem kadilec in mislim, da dejansko kajenje ni neškodljivo. Bi se pa rad zahvalil poročevalcu, moram pa enostavno povedati eno. Devet let sem že tu, prej sem bil dolgo v nacionalnem parlamentu, vedno sem bil prepričan evropejec, ampak komisija in nekatere odločitve tu v Bruslju nam zelo otežkujejo, da ostajamo prepričani evropejci v očeh naših državljanov. Moram reči, da imajo ljudje občutek, da hočemo iz Brusla in Strasbura vse urediti. In ravno ko obstajajo taki problemi glede pakiranja, moram reči, da imam tukaj predlog, morda bo komisija moj predlog sprijela in sicer Pri vseh dokumentih, ki jih komisija izdaja pri zakonodajnih predlogih, naj na prvo stran zelo veliko napiše. Pozor, če boste še naprej brali in celo sprejeli naše predloge, bo to nevarno. Več birokracije, manj tolerance, manj svobode, ne zajamčena delovna mesta in še manj majhnih podjetij komisija naj to vedno napiše na prvo stran, kadar nam prinaša take predloge. Bene, grazie, Albert. Diamo... Dobro, hvala lepa, Albert. Besedo dobi predstavnik komisije, direktor Riz iz GD Sanko. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Komisija bi se rada zahvalila poročevalcu za pripravo in predstavitev osnutka poročila. Hvala lepa tudi za vaš odziv na predlog komisije. Kot veste, je za komisijo to izjemno pomemben predlog, pa ne samo za komisijo, temveč tudi za evropske državljane. Naj pojasnim, zakaj. Mislim, da se s tem pravzaprav lotevamo pomembnega izziva, kako mlade odvrniti od tega, da začnejo uporabljati tobačne izdelke komisija je zato vesela, da podpirate večino ukrepov, ki jih predlaga, kot je naprimer tudi obvezna večja označba o škodljivosti cigaret, potem so tu še varnostni elementi, ki zagotavljajo sledljivost, zahteve glede samih sestavin, potem so tu še vprašanja, ki so povezana z naprimer zeliščnimi izdelki, ki se prav tako uporabljajo za kajenje. Potem v predlogu govorimo tudi o čezmejni prodaji in čezmejni prodaji nadaljavo. To je omenjeno tudi v oceni učinka. Vsi ti ukrepi so v interesu javnega zdravja, vendar se mi zauzemamo predvsem zato, da bi se uh, prodajalci na drobno, ki trgujejo preko meja, upisali v ustrezen registr. Registracijska obveznost bi namreč odvrnila posameznike od nezakonite trgovine, predvsem pa bi s tem preprečili nezakonito čezmejno prodajanje cigaret. Komisija je seveda pripravljena prisluhniti argumentom Evropskega parlamenta. Verjetno je res popolna prepoved najbolj primerna rešitev. Druga zadeva pa je vezana na sam nikotin in na proizvode, ki vsebujejo nikotin, na elektronske cigarete. Mi ne prepovedujemo teh proizvodov, pozdravljamo elektronske cigarete in njihovo prisotnost na trgu. Želimo si, da bi ta proizvod izkoristil v svoj potencial. Želimo si tudi, da bi bili ti proizvodi varni in visoko kakovostni. Istočasno pa ne želimo, da bi mladi preko elektronskih cigaret razvili odvisnost od nikotina. Proizvodi, ki vsebujejo nikotin, so v zadnjih letih prispevali k razvoju trga teh cigaret Številne elektronske cigarete na trgu so prisotne na trgu brez predhodne odobritve, ne vemo, kako varni so ti proizvodi, ne vemo, kaj se dogaja, ko nekdo kadi elektronsko cigareto. Nedavne študije tudi kažejo, da se zdi mladim to zanimiv proizvod na trgu. Predlog komisije pravzaprav zagotavlja tudi več možnosti za raziskave in za inovativnost, vendar želimo tudi to ustrezno nadzorovati. Poročevalec predlaga, da bi cigarete označevali z vidika škodljivosti po treh kategorijah. Naj se osredotočim na samo vprašanje označevanja. označevanje je eden od pomembnih stebrov v tem predlogu komisije. To smo predlagali po dolgem obdobju posvetovanja in tuhtanja. Znanstveni dokazi kažejo, da so podobe veliko bolj učinkovite kot besedilo, večje oznake so bolj učinkovite kot manjše oznake. Mi predlagamo, da se povečajo te oznake, da se jih poda na obeh straneh zavojčka, s tem upoštevamo tudi razvoj dogodkov na mednarodni ravni. Pomembno je, da potrošnike obvestimo o tveganjih, ki jih prinaša tobak, še posebej tiste manj izobražene skupine prebivalcev. Na sprednji in zadnji strani zavojčka bi morali biti torej jasno vidne velike oznake o škodljivosti proizvoda. Na stranskih delih zavojčka bi morali to tudi z besedami natančno opisati. Glede vašega predloga naj povem, da smo imeli težave v preteklosti zlasti z posameznimi napisi, naprimer, ko smo uporabljali oznako light za cigarete ali pa nizka osebnost katrana, pa to ni pomagalo, bolj učinkovite so slikovne podobe. Cigarete z okusom, naprimer mentola, so še bolj privlačne za mlade, ki hitreje začnejo kaditi. Kar zadeva kofein in vitamine, mislim, da tih dveh sestavi ne bi smeli dopustiti pri proizvodni cigaret. Ta predlog se pravzaprav ukvarja samo proizvodnjo cigaret. Mi ne želimo, da bi cigaretam dodajali naprimer sladkor, ki se izgubi na, v fazi predelave tobaka v cigarete. Predlog ki smo ga podali, je neutralen, ne spodbuja nobene blagovne znamke. Mi ne želimo, da bi pri cigaretih prevladoval nek okus ali aroma. Mislim pa, da se ne, ne bi smeli spuščati v oblikovanje seznama proizvodov, kjer bi proizvode razvrstili na podlagi tega, kako pogosto povzročijo odvisnost. Mislim, da ta predlog ne bo negativno vplival na evropske kmete, ki pridelujejo tobak. V oceni učinka smo tudi skrbno preučili vse gospodarske sektorje, ki jih to zadeva, tudi sektor pridelave tobaka. Kolikšen bo vpliv tega predloga, smo izračunali, izračunali nekje dvoodstotno znižanje v obdobju petih let. Takšni so naši izračuni. Torej 2 milijona 400 tisoč kadilcev manj v Evropi v tem istem obdobju. Delegirani akti, tudi to vas je zanimalo. prenos pa oblastil na komisijo, kot ga mi predlagamo, je seveda vezan na razvoj dogodkov na notranjem trgu, na mednarodni ravni. Omejen prenos pooblastil bi nam omogočil, da celoten trg bolje uredimo, kar zadeva mehke zavojčke. Mi jih ne prepovedujemo glede same velikosti zavojčkov in opozoril, pa naj povem, da je naš cilj predvsem ta, da želimo zagotoviti dovolj velike zavojčke, kajti na majhne zavojčke je pravzaprav nemogoče nalepiti opozorila. Manjši zavojčki pa so posebej privlačni za ženske in deklice. Naš predlog je res ambiciozen, ampak mislim, da je dobro uravnotežen. Hvala. Uh, ok, Karin, you... Karin, želiš besedo? Potem pa poročevalec. Najlepša hvala za besedo. Prej sem pozabila vprašati. Imeli smo vrsto prispevkov in predvidevam, da kolegice in kolegi prihajajo tudi iz papirne industrije in embalažne industrije. In zanima me, ali je ocena vpliva uh, ocenila tudi to, kako bodo ta nova pravila glede zavoja vplivala na papirno industrijo. Govora je bila o dvoodstotnem znižanju pri porabi cigaret na splošno. Uh, Bo kolega odgovoril na to vprašanje. Seveda smo v oceni učinka ocenili tudi, kakšen bo vpliv na dobavitelje tobaka. To je ena od najbolj celovitih ocen učinka. 250 strani ima vseboje ločene analize za industrijo, za dobavitelje, tudi papirno industrijo se omenja. Vključili smo tudi prodajalce na drobno in na debelo, kot je kolega Ris že povedal. Vpliv na pridelovalce tobaka bo minimalen, nekje 80 tisoč kmetov v Evropi prideluje tobak, ostalo so večinoma sezonski delavci. Celovito znižanje pri prihodkih bo 13 milijonov evrov letno, tako da lahko sami izračunate, za koliko gre. Se pravi, res minimalen učinek bo viden na prometu kmetov. Pri papirni industriji pa smo gotovili, da je samo nekje 10 odstotkov prometa pravzaprav vezanega na tobačne proizvode. To, kar predlagamo v direktivi, je, da se prilagodijo vsi stroji, tiskalni stroji, zato da bomo lahko natisnili znake. Predstavniki industrije so rekli, da če želite prazne zavojčke, imamo lahko manjše težave, če pa želite specifične oznake na zavojčkih, pa s tem ne bomo imeli kakšnih večjih težav, ko bo treba prilagajati stroje. Torej, tako pridelovalci kot predstavniki papirne industrije so zadovoljni s predlogom in vpliv na ta dva sektorja bo res minimalen, zato je predlog sorazmeren. Hvala lepa. Razprava je bila obsežna, slišali smo odgovore. Čaba bi, prosim, zaključil to izjemno pomembno razpravo. Mimo grede naj povem še to, da predloge sprememb lahko uložite do jutri, 26. aprila. V odboru Agri bomo o tem glasovali 29. in 30. maja. Končno glasovanje v odboru Envi pa bo 11. in 12. julija. Čaba, izvolite. Eh, e, Kedves kollégák! Drage kolegice in kolegi, ta razprava je bila res izjemno pomembna. Rad bi vas opozoril na to, da naš cilj ni ta, da bi nasplošno znižali porabo tobaka. Želimo predvsem zmanjšati uporabo tobaka in kajenje pri mladih. Sam nisem kadilec, Mislim pa, da bi mladi morali jasno povedati, da ne želimo, da bi oni postali grešni kozli. Ne želimo, da bi kadilci bili kakorkoli oškodovani. Mislim pa, da bi nam morali tudi kadilci pomagati. Brez njihovega prispevka bomo res težko izvajali to direktivo. Zato bi se mi morali obrniti na mlade komisija tega namreč ne počne zaradi svojega tehnokratskega značaja. Mi kot poslanci pa to lahko storimo. Nujno je treba zmanjšati porabo tobaka pri mladih. Naslednja zadeva. Strinjam se z gospodom De Castrom in ostalim, ki pravijo, da bi morali razlikovati med industrijo, v smislu tobačne industrije in pridelave tobaka. Veliko delovnih mest zapolnjujemo v tem sektorju. Strani komisije pa nismo prejeli odgovora v zvezi s tem, kako bo vse skupaj vplivalo na uvoz, na uvoz iz tretjih držav. Nič nismo slišali o tem strani komisije mi ne vemo, ali se bo proizvodnja tobaka v Evropi znižala, kakšno bo torej stanje na področju uvoza. To je ključno vprašanje za evropske proizvajalce. Če grem naprej. Omenjali ste zaščito potrošnikov. Sam nisem prejel strani komisije nobenega odgovora s tem v zvezi. Kolegice in kolegi, če imate boljše zamisli, kako potrošnike obvestiti in jih bolje informirati, mi to povejte. Sam sem pripravljen na kompromise, žal pa nisem prejel nobenega predloga. Tudi gospa Koreja očitno ni slišala mojega prispevka. Namreč, kako lahko zaščitimo potrošnike? Mi lahko kdo to pove. V vsakem primeru je treba potrošnike ustrezno obvestiti o teh proizvodih. Če cigarete light prepovemo, kako bomo potem razlikovali med proizvodi? Kako bo potrošnik vedel, kaj kupuje? Razmislite nekoliko o tem enostavno je reči, česa ne storiti, vendar se mi zdi, da bi morali povedati tudi, kaj lahko storimo. Potem je tu še vprašanje pozitivnega in negativnega seznama za arome, ki se uporabljajo. Z vse to vrstne sestavine, naprimer vanilja, mentol in tako naprej, je treba prepovedati, zato ker so to vrstne arome tiste, ki pritegnajo mlade. V Belgiji in v Nemčiji so se s tem že ukvarjali, zato bi morali stvari še enkrat preveriti. Po mojem mnenju je mentol prav tako škodljiv kot značilna aroma pri cigaretah, zato bi morali mentol prepovedati. Strinjam se z gospo Luling in gospodom Desom. Komisija namreč ni posredovala odgovora glede tega, kakšne bodo posledice pri MSP-jih. Veliko smo slišali o embalaži, nekateri predlagate bolj ohlapen sistem, pravite, da ne bi smeli preveč urejati vprašanja velikosti zavojčkov, zato ker bo celotna Evropska unija izpadla bedasta, če bomo sedaj začeli natančno urejati tudi velikost zavojčkov. Vseeno pa bi morali zagotoviti vsaj nek okvir zato da bo ta sistem razumljiv, da bo jasen vsem, tako v Luksemburgu, na Azorih kot drugot. Morda bi morali res zahtevati poenoteno embalažo, ampak istočasno dopustiti tudi državam članicam, da uveljavljajo načelo subsidijarnosti. Glede tobaka za zvijanje naj povem, da ta ni prepovedan v tej direktivi. Strinjam se z gospod Polson, ki je omenila švedsko izjemo v zvezi s snuzom. Ne potrebujemo nekih novosti na tem področju, niti na področju alkohola. Spoštovati je treba nacionalne posebnosti. Sam vem, kakšen zdravstveni učinek ima snus če nekdo uporablja snus, je manj ogrožen zaradi raka na grlu, vseeno pa lahko dobi naprimer rak, ki je druge ali na usnicah ali na jeziku ali kjerkoli že. Švedska je tista, naprimer, ki bo urajala vprašanje snuza, ker spoštujemo nacionalne tradicije vseh držav. Nimam odgovora na vprašanje nezakonite trgovine. Naj pa povdarim, da sem sam predlagal, da prepovemo internetno prodajo. Mladi radi kupujajo preko interneta. Naj še enkrat ponovim, da je namen te direktive predvsem ta, da znižamo porabo tobaka pri mladih. Želimo si, da mladi ne bi začeli kaditi, zato bi morali prepovedati prodajo preko interneta. Vem, da je tudi prodaja preko interneta del trgovine s tobakom. Mislim pa, da ne bi smeli odpirati vrata nezakoniti trgovini. Predvsem pa bi morali prepovedati prodajo preko interneta. Predvsem zaradi mladih embalaža kot taka je pomembna. Sam se strinjam s tem, da bi na zavojčkih bili nameščeni šokantni znaki in podobe, vendar bi morali poskrbeti predvsem za to, da ne bo prišlo do izgube delovnih mest zaradi vseh teh zahtev. Naslednja zadeva bi vas rad prosil. Naš odbor je tisti, ki naj bi zaščitil pridelovalce tobaka. Pomembno je, da v direktivo jasno zapišemo tudi uporabo sladkorja. To je pomembno predvsem zaradi tobaka znamke Brli, ki ne vsebuje sladkorja. Potrošnike je treba ustrezno obvestiti tudi o značilnih aromah, kaj je dovoljeno, kaj ni dovoljeno. Dragi kolegice in kolegi, toliko na kratko v povzetek razprave. Slišali ste moj predlog. Kolegi iz ELS bodo verjetno še nekoliko razmišljali o tem. Če uporabimo Nemčijo in Belgijo kot zgled pri pozitivnem ali negativnem seznamu, se mi zdi, da bo to dobra rešitev. Če imate pa kakšen boljši predlog, bom predlagane tri stopnje umaknil. Ali pa bom predlagal samo dvostopensko označevanje v smislu kategorije cigaret light ali ultra light. Hvala lepa še enkrat za sodelovanje. Z veseljem bom prisluhnil vašim predlogom, sprejel predloge sprememb. Upam, da bomo na koncu pripravili dobro poročilo. Molto bene, gra. Dobro, Čaba, najlepša hvala. Hvala tudi za delo, ki ga upravljaš. Kolegice in kolegi, zaključili smo z današnjo sejo. Srečno pot domov. Lepo praznujte 1. maj. Naslednja seja pa bo potekala 6. maja ob pol štirih. Lep pozdrav, seja je zaključena. Mm.